Eh, od sveta smo prejeli besedilo za prvo obravnavo v zvezi z uredbo Evropske agencije za železnice in eh, za interoperabilnost železniških sistemov ter varnosti v železniškem prometu. Um, naslovi besedil bodo zapisani v današnjem zapisniku. Mm in jutri.